etična pravila. Komisija bo nadaljevala s tem procesom in ne bo pozabila na lekcije iz preteklosti. Hvala lepa. Much, Hvala lepa, komisar. Razprava je zaključena. Glasovan, glasovali bomo čez dva tedna v Bruslu. Naslednje zasedanje se bo začelo jutri, v torek 20. aprila od 9. ure zjutraj do 1. Do, od 3. do 8.30 in pa od 9. do polnoči. Dnevni red je bil objavljen in lahko ga najdete na spletnih stranih Evropskega parlamenta. Zasedanje prekinjamo ob 11. Želim vam. Uh,